Lahko začnemo. Prosim, da se posedete. Nadaljevala bom v italijanščini. Dragi kolegi, imamo zelo zgoščen program za dopovdan glasovanje z glede amandmajev o proračunu. Potem pa se bomo srečali z dvema ministroma, ministrom za kulturo in za izobraževanje Luksemburškega predsedstva. Potem pa bomo nadaljevali z glasovanjem glede mnenja v zvezi s proračunom. Povedala bi rada samo to, da ste dobili informacijo glede priporočil koordinatorjev včerajšnjega sestanka, prosim, da to potrdimo. Zdaj pa prehajamo na pomembno točko prvega poročila, o katere bomo glasovali. Zahvaljujem se gospe Šojdrovi za opravljeno delo. In sicer gre za poročilo v zvezi z spodbujanjem podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja. Mislim, da so nekateri prosili tudi za besedo. Gospod Maragal. Solo, eh, eh, Hvala predsedujoča. V zvezi z glasovanjem v bloku naj povem, da bi bilo morda potrebnega nekaj časa za to, da bi strnili naše vrste in da bi ocenili različna stališča, zato prosim za prestavitev glasovanja do konca današnjega dopodneva. Šele včeraj zvečer vsi skupaj smo dobili to informacijo, to je zelo slabo, ker nam ustvarja kar nekaj težav. Ampak nekaj bom povedala najprej. Danes moramo glasovati, to naj bo jasno celotnemu odboru. In prosila bi, da tudi druge skupine izrazijo svoje mnenje v zvezi s tem predlogom. Seveda sprašujem tudi eh, poročevalko in skupino, ampak videli bomo, kaj bo. Ampak ponavljam, danes moramo glasovati. To je današnji rok. Zdaj pa dajem besedo še poročevalcu Morgano. Prosim za kakšne četrt ure, 20 minut, da vidimo, da pogledamo to, kar predlaga kolega, lahko se pogovorimo s poročevalci v senci. Zdi se mi, da bi bilo zelo narobe, če ne bi dali nobenih indikacij. Zdi se mi, da bi bilo narobe, če ne bi izrazili kot odbor tega, kar je treba narediti. Dobro, želela bi slišati tudi druge skupine, ampak ena možnost bi bila, da zdaj glasujemo o poročilu kolegice Šojdrove. Ne, prisluhnili bi kolegu Zdrojevskemu, potem glasovali, prisluhnili ministroma, potem bi šele glasovali. Ampak eh, zanima me tudi mnenje ostalih skupin. Gospod Zdrojevski. To ni problem, če hoči o 15 minut ali pol godine. Nobenega problema ni, če gre samo za 15 ali 30 minut, ampak kot je povedala gospa predsednica, danes moramo glasovati. In mislim, da je prav, da to naredimo danes do povdan, kajti sicer bo to destabiliziralo delo našega odbora. Penso, la... Težko je reči četrt ure ker bomo zdaj glasovali o poročilu gospe Šojdrove, potem sledi luksemburško predsedstvo in boste verjetno vsi hoteli biti tukaj. Zato predlagam, da bi ob 12. prešli na glasovanje o proračunu. To je edini način, kajti ne vidim, kam bi umestili te četrt ure. Namreč glasovati pač morate v umestnem času, tako da ne moramo govoriti o samo četrt ure. Zato predlagam, da začnemo z glasovanjem o poročilu Šojdrova. Videli bomo, kdaj to zaključimo. Mikrofon, prosim. Ja, ne bi bilo ljudno, če bi predstavili ministra. sì, esattamente. Allora andiamo avanti, allora io farei così. Torej, nadaljujemo. Glasujmo takoj o poročilu Šojdrova, poročilo Morgano, potem bomo videli, koliko časa je in potem bomo videli. V najslabšem primeru bomo glasovali, ampak prosim, da ste res prisotni ob 12. Seveda razumem, to prošnjo, kaj ti prav je, da odbor za kulturo poda svoje mnenje v luči tega, kakšen je bil res strani sveta. Dobro. Torej, prehajamo na glasovanje. Ali imate vsi glasovalne kartice? Glasujemo o poročilu Šojdrova. pa začnimo. Ustni predlog spremembe 3. Predlog spremembe 93, kot je spremenjen z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, se upravičujem, vzdržani, sprejeto. 94. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 96. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 97. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 98. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 100. Za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 spremenjen z ustnim predlogom spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto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 proti, vzdržani, sprijeto. 111 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Ne, se upravičujem. Še glasujemo, še glasujemo. Kartico morate ustaviti na pravi strani. Ne deluje glasovalna naprava. Ponovno bomo glasovali. Dobro. Torej, ponovno začenjamo z glasovanjem. Glasujemo. Zaključujemo glasovanje. Zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, sprijeto. 120 za, proti, vzdržani, sprijeto. 121 za, proti, vzdržani, sprijeto. Glasovanje po delih ELS je to prosil 122.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 sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. M pa le 11, za, proti, vzdržani, sprejeto. M pa le 21, za, proti, vzdržani, sprejeto. 135, za, proti, vzdržani, sprejeto. 137, za, proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti vzdržani sprejeto, 139 za, proti vzdržani sprejeto, 136 za, proti vzdržani sprejeto, 140 za, proti vzdržani sprejeto. Glasovanje po delih za 141. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani. Kar se mene tiče sprejeto, ampak preverimo. Glasujemo. Drugi del. Glasujemo o drugem delu. Glasovanje je zaključeno. Hm. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 142 za, proti vzdržani sprejeto, 143 za, proti vzdržani sprejeto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 se opravičujem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 156 je identičen, dobro. 160, ne, ne. Tukaj gre samo za jezikovno vprašanje. 159, dragiči, za, proti, vzdržani, sprijeto. 158. Moran Šartije za, proti, vzdržani sprejeto. 162 za, proti, vzdržani sprejeto. 164 za, proti, vzdržani sprejeto. 165 za, proti, vzdržani sprejeto. 166 za, proti vzdržani zavrnjeno, 167 za, proti vzdržani sprejeto, brez predmeten je 168, 169 za, proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe, ki spreminja predlog spremembe 173 za, proti vzdržani sprejeto zdržani, sprijeto. 101 oziroma 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 ne, mi pravijo. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo 174. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 175. Za, proti, vzdržani sprejeto. 100.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 188 za, proti, vzdržani, sprijeto. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 186 za, proti, vzdržani, sprijeto. 191. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 190 za, proti, vzdržani sprejeto, 194 za, proti, vzdržani sprejeto, 195 za, proti, vzdržani sprejeto, 196 za, proti, vzdržani sprejeto, 197 za, proti, vzdržani sprejeto, 198 za, proti, vzdržani sprejeto. dragi kolegi. Pri ustnem predlogu spremembe 5 glede predloga spremembe 199, tu se črta beseda veri, dodaja se besedica soulili. Ali se strinjate s tem? To je vprašanje. Torej, nadaljujemo glasovanje po delih. Najprej prvi del. Za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Empel 13 za, ne, ne, glasovanje po delih, LS je to zahteval, prvi del najprej. Za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Empel 16 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Impel 20 za, proti vzdržani, sprejeto. 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 209 rjada za, proti vzdržani sprejeto in glasovanje po delih za 210, to je zahteval LS. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani. Rada bi preverila. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Za en glas. 214. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 213. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 212. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 214. Zdaj pa 216. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 217 za, proti, vzdržani, sprejeto. 218 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 1 po delih. To je zahteval e LS. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani? Rada bi preverila, ampak verjetno zavrnjeno. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Za en glas. Empel 2. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 5. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Empel 6. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Za. Dobro, sprejeto. Empel 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Empel 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Empel 10 za, proti vzdržani, sprejeto. Empel 12 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Empel 14 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto, empal 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, empal 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 19 za proti vzdržani sprejeto kompromis 14. Za proti vzdržani sprejeto 221 za proti vzdržani sprejeto 223 za proti vzdržani zavrnjeno 222 za proti vzdržani sprejeto sprejeto 224, za, proti vzdržani sprejeto 225, za, proti vzdržani sprejeto. Empel 3, za, proti vzdržani zavrnjeno. Empel 7, za, proti vzdržani sprejeto. 22, za, proti vzdržani sprejeto. 23 za, Proti, vzdržani, rada bi preverila. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Uvodna izjava A. Predlog spremem besedem. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujmo. Uvodna izjava A. Predlog spremem besedem.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 Empel A za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava D, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 16 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa 20 za, proti, vzdržani, sprijeto. 21 za, proti, vzdržani, sprijeto. 22 za, proti, vzdržani, sprijeto proti vzdržani sprejeto. Empel E je brezpredmeten, ker smo sprejeli uvodno izjavo C, zdaj pa 23. Za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2, ne, ne, ne, 24. Za proti vzdržani sprejeto. 27. Uvodna izjava D za sproti. Lahko poskusimo z glasovanjem. Glasujemo. Predlog spremembe 27. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani, sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani sprejeto, 36 za proti vzdržani sprejeto, 39 za proti proti vzdržani sprejeto, 38 za proti vzdržani sprejeto, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 je bil umaknjen, zdaj pa empel i za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 je brezpredmeten, prehajamo na 44 za. Proti, vzdržan, sprejeto 43 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Empel C za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel K za. Proti, vzdržani, sprejeto. 46. Aha, želite preveriti. Morda sem jaz videla slabo. Glasujemo. Šest in štirideset. Ne, glasujemo o MPLK. MPLK, se opravičujem. Prej sem slabo videla, se opravičujem. Zavrnjeno. Zdaj pa res 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. In prehajamo na 7, čisto spodaj, za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 nekov za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani, sprejeto, 60 za, proti, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo glede predloga spremembe 60. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 59. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 ne, 65 se opravičujem za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel J za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel L za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel B za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. MPLG za. Želite preveriti B? Glasujemo glede MPL B. I close the vote. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Zdaj pa MPLG za proti vzdržani sprejeto, 70 za proti vzdržani sprejeto, 68 za proti vzdržani sprejeto, 69 za proti vzdržani sprejeto, 71 za proti vzdržani sprejeto, 72 za, za proti vzdržani zavrnjeno. 74. Aha, ne 64, kot sem rekla, 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. Lahko preverimo. Glasujemo. 74 glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 73 za, proti, Vzdržani zavrnjeno, 75 za, proti vzdržani sprejeto, 76 za, proti vzdržani sprejeto, 77 za, proti vzdržani sprejeto, 78 za, proti vzdržani sprejeto, Empel H za, proti vzdržani sprejeto, 79 za, proti vzdržani zavrnjeno, 80 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno, 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti vzdržani sprejeto, Empel F za, proti vzdržani zavrnjeno. Uvodna izjava dvojni V. 88 za, proti vzdržani zavrnjeno. 89 za, proti vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Trinajst proti trinajst, torej zavrnjeno. 89, ne, 90, se upravičujem, Šojdrova, za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 z ustnim predlogom spremembe 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti vzdržani sprejeto, dve za proti vzdržani sprejeto, tri za proti vzdržani sprejeto, štiri za proti vzdržani sprejeto. A se opravičujem, sem rekla tri, štiri sem mislila. Štiri za proti vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje glede osnutka poročila kot celote. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 19 za, 19 za, 7 proti, samo 2 vzdržana. Čestitke gospe Šojdrovi in tudi poročevalcem v senci. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospa predsednica, rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci. Mislim, da ste resnično izboljšali poročilo, ki sem ga pripravila. To je poročilo odbora Kult vseh nas. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Evropski parlament bo sprejel poročilo, ki bo sporočilo za Evropsko unijo v celoti. Podpirati želimo podjetništvo prek izobraževanja in usposabljanja. Hvala vsem. Hvala lepa. Tudi jaz mislim, da je to za politiko mladih močno sporočilo. Politika mladih potrebuje močne spodbude. Čakamo tudi na poročilo odbora za mlade. Ampak zdaj, kot smo se odločili, prehajamo na osnutek mnenja kolega Morgana. Kar takoj začnimo z glasovanjem. Imate vsi pred seboj glasovalni seznam. Kaj se zdaj dogaja? Bene, cominciamo. Allora. Dobro, kar začnimo. Predlog spremembe ena. Ste vsi? Kdo je za? Ne, se opravičujem. Astaj. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 9. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejeme 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejeme 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 25. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 34. Za, proti, vzdržani, sprejet. 35. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 36. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejet prerostrembe 41. Mici za, proti, vzdržani, sprejet. O 39 ne bomo glasovali, ker je to prerostrembe jezikovne narave. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 prav tako ni predmet glasovanja, ker je jezikovne narave 47. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 55. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Tako je. Kompromis 8. Za, proti, vzdržani, spred. 61. Za, proti, vzdržani, spred. 62. Za, proti, vzdržani, spred. 66. Za, proti, vzdržani, spred. 68. Za, proti, vzdržani, spred. 69. Glasovanje v dveh delih na prošnje skupine Alde. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 70 za, proti, vzdržani, spred. 72 za, proti, vzdržani, spred. 73 za, proti, vzdržani, spred. 75 glasovanje po delih na prošnje skupine S in D. Prvi del. Za, proti, vzdržani, spred vzdržani, sprejet. Drugi del. Pros, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji je predlog spremembe 76. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10. Za, proti, vzdržani, sprejet. 77. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 78 za, proti, vzdržani, preveriti želim. Preverjamo prejago srembe 78. Začete glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjen. En glas razlike. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 84. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87. Za, proti, vzdržani, sprejet. 85. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. 89 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 92. Za, proti, vzdržani, sprejet. 93. Za, pros, proti, vzdržani, sprejet. 94. Za, proti, vzdržani, sprejet. 95. Za, proti, vzdržani, sprejet. 97. Za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet 99, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, za, proti, vzdržani, sprejet. In še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 glasov za, en glas proti in pet vzdržanih glasov. Čestitke Luigi Morgano. Želiš besedo? Izvoli. Zelo na kratko se želim zahvaliti iz srca poročevalcem v Senci za izvrstno sodelovanje in kooperativnost, ne samo sodelovanje. Čestitke tudi sekretarijatu Kult zlasti gospodu Popi in vsem političnim svetovalcem. Prepričan sem, da je moč našega odbora zlasti v enotnosti namenov in želi, da to konkretiziramo. V tem primeru, tako kot v drugih primerjih, kar nekaj jih je bilo, se mi zdi, da smo ta politični cilj dosegli. Zakaj? Zato, ker smo pripravili in posredujemo odboru transporočilo, ki je jasno in koherentno. Poudarjamo vlogo in potencial ter izzive za evropski turizem, ki bo dostopen in kakovosten. In zaključujem. Naj povem, da kulturni turizem predstavlja ne samo privilegiran inštrument za osebnostno rast, pač pa je to tudi način za spodbujanje evropske identitete, obenem pa je to tudi gonilna sila za rast in gospodarski ter socialni razvoj eh, ozemelj znotraj Evropske unije. Še enkrat hvala. Hvala, tudi sama menim, da je bilo to mnenje zelo pomembno, da smo namreč vključili te tematike v strategijo. To je namreč prvo poročilo parlamenta o turizmu, zato je bilo zelo pomembno horizontalno sodelovanje. Hvala kolegu Morganu, poročevalcem v Senci, hvala sekretarjatu za podporo. Zdaj pa, glede na to, da manjka samo pet minut do prihoda predstavnikov predsedstva, vas prosim, da ste ob 12. točno tu da bomo glasovali o proračunu na tanko ob 12. Naše izkušnje so, da govorci ponavadi niso obtočni. Torej, po mojem mnenju bi bilo dobro, da začnemo in potem, če to ne bo šlo, pač prekinemo. Mislim, da lahko v 15 minutah zaključimo s tem. Ma non era, io ho capito che la pausa era. Jaz sem razumela, da je bil odmor zahteven za to, da bi se med seboj poročevalci v senci pogovorili s poročevalcem. Ste to že opravili? Ste se že pogovorili med seboj? Ja, zdaj pa res nisem razumela. Namreč mislila sem, da je potrebno opraviti razpravo, ne opraviti oziroma preložiti glasovanja kar tako. Chairman. Gospa predsednica, moja težava je ta, da so se nekateri kolegi in kolegice um, danes odeležili tega sestanka, danes do povdan zjutraj, zato da bi glasovali. Uh, in gre za pomembno vprašanje, vprašanje proračuna. Ljudje ne bodo mogli glasovati pozneje, glede na to, da so prišli sedaj zjutraj na sestanek, zato da bi glasovali. Posebno, kako mi če rabota reju. No, lahko tudi zdaj začnemo z glasovanjem, ampak koliko še manjka do prihoda predstavnikov predsedstva? Čez dve minuti bosta. Čez eh, dve minuti bosta ministra tukaj, lahko glasujemo sedaj, ampak mislim, da ne bo dovolj časa. Ja, priznam, da sem malo zmedena. Če sem pravilno razumela, potem bomo glasovanje preložili na kasnejši čas, zato da se lahko poročevalci v senci pogovorijo o tem, kaj je komisija predložila včeraj zvečer. Prav zato predlagam, da se poročevalci v senci umaknejo in eh, se posvetujejo ter pogovorijo. Potem pa lahko čim prej nadaljujemo z glasovanjem. Po mojem mnenju je namreč smiselno, da vključimo to, kar je komisija predlagala v naše glasovanje in mislim, da bi glasovali po posvetovanju poročevalcev v senci. To bi bilo smiselno. Morda lahko to storimo še pred tem, ko pride predsedstvo sveta, ampak morda tudi ne, ne vem. Vsekakor pa je ta tema dovolj pomembna, da bi jo morali vključiti v glasovanje. In če bomo glasovali šele ob 12. Potem eh, bomo morali organizirati nadomestne člane, ki bi glasovali na mesto nas, tako pač je. Sì, io sono d'accordo anche perché, scusa. Io ja, se strinjam. Namreč, ta prošnja je bila recimo tako politično motivirana. Rečeno je bilo na podlagi novosti, ki so se pojavile zvečer, eh, glede rezov strani sveta in komisije, zato potrebujemo nekaj časa. To je bila motivacija tukaj ni šlo za dve minuti in za glasovanje, šlo je za to, kaj bomo rekli, da pogledamo pilotne projekte in tako dalje. In rekli smo, da lahko glasujemo tudi ob 12, če bi pač potrebovali čas za pogovor. Kolega Zdrojevski, prosim. Pani predsednica, šanovni panjstvo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospe in gospodje, z veseljem. Uh, bom glasoval sedaj. Potrebujemo samo nekaj minut, tri minute, zato da se vsi tisti, ki bodo sodelovali pri glasovanju, pogovorijo. Dobro, potem bomo začeli zdaj, prekinili in nadaljevali. Otuž, še... Prav, gospe in gospodje, res je, da smo včeraj zvečer okoli sedme ure dobili Eh, oceno, časa ni bilo veliko, naši zaposleni eh, celo noč. Danes eh, vam lahko podamo oceno. Razmere so se izboljšale, ampak samo čisto malo. Najprej imamo A, B, C in D. Tam vidite, kaj je najboljše in kaj je najslabše. Predlog glasovanja je ta, da vedno glasujemo plus za če imamo A ali B pri oceni. Drugič, predlagam, da ne glasujemo o tistih predlogih spremembe, ki so v pristojnosti odbora za zdravje oziroma eh, odbora za gospodarstvo. Poskušal sem pripraviti to glasovanje na ta način, da Eh, iz eh, proračuna za kulturo ne bomo financirali projektov, ki financirajo večji proračuni, naprimer za zdravje in za uh, ekonomske zadeve. Tretjič, poskušal sem analizirati predlagane vsote, ki jih imamo v mnenju komisije, tako da bo rezultat našega glasovanja odražal naše prioritete. Izobraževanje, na to eh, filmski sektor imamo dva projekta eh, podnapisov za bodisi eh, filme v kinematografih oziroma televizijske programe. Bistveno je, da se osredotočimo na tiste projekte, ki spadajo pod ustvarjalno Evropo, tiste projekte, ki se nanašajo na izobraževanje. Četrti komentar, ki ga imam, pa je naslednji. Ko si pogledamo ocene in priporočila, ta ne smejo imeti političnih eh, konotacij. Ko pogledamo te ocene, ko pogledamo priporočila, ko pogledamo številke, je pomembno predvsem to, da s projekti, s katerimi moramo nadaljevati, nadaljujemo, da ne pride do zamrznitve ali prekinitve izvajanja teh projektov. V preteklosti so imeli nekateri pozitivne ocene, v nekaterih primerjih Eh, pa na to s temi projekti nismo nadaljevali. Pomembno je, da bo leto 2016 boljše kot leto 2015 in eh, to moramo javno povedati. Pomembno je, da ko uh, pogledamo vse različne proračunske postavke v osnutku proračuna, poskušamo izboljšati povezave med obveznostmi in plačili tako, da bomo zmanjšali uh, vso to zamudo pri izplačevanju. Bolj preprosto je začeti eh, izvajati pilotne projekte, kjer so vsote manjše. Predvsej teže pa je zagotoviti izvajanje pilotnih projektov, kjer eh, so proračunske postavke više ampak kakorkoli že v glasovanju imamo nekatere kompromise, pozneje se bomo pogovarjali o eh, osnutku mnenja odbora za kulturo v obliki resolucije. Na tem mestu pa lahko vključimo nadaljne komentarje članov in članic našega odbora. Jasno je, da želimo zaščititi eh, naše projekte, nepovratna sredstva, spodbujati želimo evropsko ustvarjalnost in sprejemati eh, odločitve o projektih za eh, državljanstvo. Projekti, o katerih se bomo eh, odločali, naprimer o zdravem načinu življenja, o športu, tudi te moramo vključiti. Hvala. Hvala lepa, kolega Strojevski. In zdaj, medtem ko čakamo predstavnike predsedstva, sprašujem, ali želi kdo besedo v zvezi s tem poročilom. Morgano. Izvolite. Zdi se mi, da smo danes dopovdan od zelenih dobili prošnjo, ki pravi 50 minut si vzemimo za ta vprašanja po C in D. Mi nimamo nobene težave, lahko glasujemo takoj, mi smo se že odločili, tudi svojo oceno smo že podali. Ampak, ko smo se videli, je bilo rečeno, V osnovi se strinjamo s tem, da glasujemo o pilotnih projektih, ki so označeni z A in B, potem pa na pogladi sredstev ocenimo o nekaterih novostih, ki bi utegnile biti zanimive. Med njimi je tudi predlog kolega Diakonu, o katerem smo glasovali tudi v odboru. To pravim, zato ker se mi zdi, da na ta način lahko zagotovimo kontinuiteto In zato prosim kolege iz skupine zelenih oziroma sprašujem jih, kaj nameravajo narediti. Nikakor ne gre za to, da ne bi glasovali, ampak sprašujem, kako bodo ravnali. Okay, su questa base possiamo... Dobro, na tej podlagi lahko nadaljujemo in glasujemo. Lahko glasujemo medtem, ko čakamo na predsedstvo. Creo, creo, presidente, que podemos, después de oír las explicaciones. Najlepša hvala. Glede na to, kar sem slišal, menim, da lahko kar nadaljujemo s glasovanjem. To, to man... Najprej eh, je potrebno glasovati o predlogi spremembe poročevalca, tako bo najbolj preprosto. Najprej mandat poročevalca, potem pa bomo glasovali o posameznih predlogih spremembe. Ehm, z dvigom rok glasovanje glede mandata poročevalca. Dvignite roke, prosim. Kdo je za, da podelimo mandat? Samo za mandat gre zdaj. Eno samo glasovanje z dvigom rok. Kdo je proti? se kdo vzdrži, dobro, mandat je podeljen. Zdaj pa ne vem, ali imamo čas. So že prišli predstavniki predsedstva? Kako bomo ravnali? Zame je bolje, da počakamo na predsedstvo, kajti da začnemo in potem pri drugem glasovanju recimo že prekinemo, res ni smiselno. Allora, we try to vote and, uh, uh, pray. Prav bomo poskušali glasovati in prosili bomo predsedstvo, uh, da malce potrpijo. Bojim se, da na to ne bomo več imeli vseh članov in članic v odboru, če odložimo glasovanje. Začeli bomo s prilogom sprejembe 5-8 nič 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kult 5802, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Nič 3, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Nič 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nič 5, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Nič 7, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Nič 6. Ne se upravičujem, nič šest je brezpredmeten. Nič osem, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Nič devet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enajst, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Dvanajst, za, proti, vzdržani, spred. Trinajst, za, proti, vzdržani, preverili bomo. Glasujemo o 13. Konec glasovanja. Zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo o 15. Konec glasovanja. Zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, spred, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 19 za, proti, vzdržani, spred, 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 21 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo, preverili bomo 21, 5, 8, 2, 1. Konec glasovanja. Da, zavrnjenje. 22 za, proti, vzdržani, spred. 23 za, proti, vzdržani, spred. 24 za, proti proti vzdržani spred. 25. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26. Za, proti, vzdržani spred. 27. Za, proti, vzdržani spred. 28. Za, proti, vzdržani spred. 29. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30. Za, proti, vzdržani spred proti, vzdržani, sprejet, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 34 za, proti, vzdržani, sprejet, 35 za, proti, vzdržani, sprejet, 36 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet, 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 38 za, proti, vzdržani sprejet, 39 za, proti, vzdržani sprejet, 10 za, proti, vzdržani sprejet, 40 za, proti, vzdržani sprejet, 41 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani? Preverili bomo. Glasujemo o 41. Konec glasovanja. Zavrnem. 42 za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjenje. No, no, no. Uh, to je vse, končnega glasovanja ni. Časa imamo dovolj, predsedstvo je bilo tako prijazno, da so malce počakali. Sedaj pa bomo sprejeli ministra. Thank you, Natalia. And so it's better that you were uh, yes. held. Sorry. And uh, so, Allora, we welcome the, the, the, the presidency and uh, to, to... Rada bi pozdravila predstavnike predsedstva, dva zelo pomembna ministra. Z nami je gospod Claude Majš, ministr za visokošolstvo in raziskovanje, in gospa Magi Nagel, ki je ministrica za kulturo dobrodošla. Nadaljevala bom v italijanščini. Morning, little, uh, Hvala za vajno prisotnost. Danes dopoldan imamo nekaj časa za odprto razpravo o vaših prednostnih eh, nalogah na področju izobraževanja, kulture in eh, mladih. Sedaj pa v italijanščini. Kari ministri, ki la prezent... Draga ministra, rada bi povedala, da bomo nadaljevali tako, da bomo najprej prisluhnili ministrici za kulturo in audio vizualno področje, potem pa bomo prisluhnili še ministru za izobraževanje. Na to bomo dali besedo kolegom, ki bodo za njo prosili in potem bomo prisluhnili odgovorom. Približno uro in pol dobro uro in pol imamo na voljo za to izmenjavo. Naj povem na kratko samo to, da se mi zdi, da smo v zelo pomembnem trenutku. Rekla bi celo, da smo na prelomni točki za Evropo. Uh, Videli smo, da je komisija postala bolj strateška, bolj politična, to je pomembno tudi za nas in za svet, vendar pa kot odbor za kulturo, izobraževanje mlade in šport moramo izraziti zaskrbljenost, namreč deset programskih prioritet predsednika Junkarja ne daje takega podarka izobraževanju in kulturi kar vključuje tudi ustvarjalne panoge. To bi moralo biti del nove socialne agende. Veseli me, da je luksemburško predsedstvo dalo večji poudarek eh, socialnemu razvoju in da se ne osredotoča toliko na druge stvari. Predvsem je treba vedeti, da ima družbeni razvoj tudi veliko vlogo pri nadaljem razvoju Evrope. Brez izobraževanja, brez kulture Evropa nima prihodnosti. To kaže tudi zadnji čas. In po pomembnem včerajšnjem dnevu, to povem iskreno, tudi s kolegi iz Grčije smo imeli obisk v Grčiji, skušali smo poudariti pomen tradicije, skušali smo pomeni, omeniti in poudariti kulturno dediščino, kot eh, vir podlago za inovacije. Zdaj se vsi zavedamo, da mora Evropa pospešiti in več ulagati, več poudarjati človeške vire ter socialne in kulturne inovacije. Samo to sem želela povedati, skrbi nas, ker smo ravno včeraj slišali, da je svet ministrov predvidel bistvene reze v proračunu. Pravkar smo glasovali o mandatu za našega poročevalca, gospoda Zrejevskega, še zlasti, kjer gre za medije in ustvarjalno Evropo, ko gre za komunikacijo in drugot, so rezi predlagani, ki gredo v nasprotju z tem strateškim področjem. Zato vas kot predsedstvo prosimo, da se angažirate za to, da bi zaustavili te tendence. In še zadnja stvar, tudi pri načrtu za naložbe gospoda Junkerja je izobraževanje sicer omenjeno, ni pa jasno, kako se bo financiralo izobraževanje in ravno svet oziroma ravno parlament je predlagal, da se vključijo tudi uh, ustvarjalne panoge znotraj tega načrta. Zato cenimo tudi vaš angažma, uh, poudarek na otrocih, večjezičnosti in druge pomembne razsežnosti izobraževanja, ki so tudi nam zelo blizu. Pri mladih se mi zdi, da se je predsedstvo zelo angažiralo. Skratka, Menim, da imamo dobro podlago za to, da bomo lahko skupaj dobro sodelovali. Prosimo pa vas v tem pomembnem trenutku, da pošljemo močan signal o spremembah politike v Evropi in povedati moramo, da mora biti kulturna in izobraževalna politika veliko bolj prisotna tudi ob zaključku italijanskega Latvijskega in luksemburškega predsedstva mora biti to jasno. Z velikim veseljem zdaj dajem besedo gospe Magi Nagel, ki bo podala svojo predstavitev. Kakih osem minut imate na voljo, da predstavite svoje stališče, potem sledi izmenjava mnen. Hvala lepa, gospa predsednica Silvija Kosta. Spoštovani poslanci in poslanke, Gospe in gospodje, najprej bi se rada zahvalila vam, gospa predsednica, za povabilo. Hvala, da ste nam dali možnost, da predstavimo naš način dela v teh naslednjih šestih mesecih in sicer na področju eh, kulture. Ne bom na dolgo in počes govorila o vrednosti kulture v Evropi. Tega se vsi zavedamo. Vemo, kako pomembna je vloga kulture za integracijo v Evropi, za eh, socialo, za potencial, ki ga imamo eh, na področju ustvarjalnosti, eh, za potencial za rast, za poslovanje, za področje jezikov in tako naprej. Na to se ni treba osredotočiti. Mislim, da se tega vsi zavedamo in to vsi sprejemamo. Vsi se strinjamo glede teh načel, na podlagi katerih delamo na področju kulture in na področju ustvarjalnih sektorjev. Ne bom govorila o uh, abstraktnih zadevah. Seveda nas uh, pogodba Evropske unije omejuje glede uh, pristojnosti, ki jih imamo na evropski ravni, ampak vseeno imamo določene možnosti uh, dela. Prizadevamo si za uh, tri cilje, ki smo si jih zastavili. Gospe in gospodje, ne glede na vse krize, ki eh, vladajo danes v svetu, je kultura izjemno pomembna. Kultura je temeljni element našega skupnega življenja. Drugič, to je eh, skupni izvir vrednot, eh, skupnih načel, ki jih sprejemamo vsi in na podlagi katerih izmenjujemo naša mnenja. Tretjič, to je tudi gonilo gospodarske eh, rasti zaposlovanja. Še naprej bomo vlagali veliko truda v to, da pokažemo, da je razvoj Evropske unije odvisen tudi od kulture, od teh treh ciljev, ki sem jih izpostavila. Ravno zato želimo izpostaviti eh, horizontalno vlogo kulture na področju doseganja ciljev Evropske unije eh, na splošno. Še naprej bomo eh, vlagali v to področje, zato da bi zagotovili pozitivne učinke na področju kulture, prizadevali si bomo za podporo ustvarjalnih sektorjev, za horizontalni pristop, za sodelovanje z drugimi sektorji v gospodarstvu in za uh, doslednost v tem sektorju, ki je še vedno velik izziv. Zato smo se v luksemburškem predsedstvu odločili, da pristopimo z druge strani. Naj vam dam konkreten primer. Brez dvoma ste se že uh, vprašali, o čem bom govorila, če ne bom govorila o abstraktnih zadevah. Sodelovali bomo uh, s partnerji iz trija predsedstev, govorili bomo o uh, kulturni dediščini, o uh, socialni vključenosti in luksemburško predsedstvo se želi osredotočiti na bolj horizontalen, strateški, dosleden pristop k kulturi to je bistvenega pomena v zunanjih odnosih Evropske unije. Imamo tudi uh, cilje Evropske agende za kulturo in imamo tudi program uh, sveta 2015-2018. Želimo obrati novo pot. Uh, Luksemburžani poskušamo vedno biti pragmatični vedno želimo v praksi eh, izvajati naše načrte. Zato smo se odločili, da se osredotočimo na sodelovanje in eh, razvoj. Najprej želimo izpostaviti eh, področje, kjer je veliko potencijala za sodelovanje z drugimi. Govorili bomo o človekovih pravicah, o dobrem upravljanju, o socialnih eh, migracijah, o sosedski politiki in tako naprej. Govorili bomo tudi o eh, koherentnosti razvojnih politik, to je prav tako ena od naših prednostnih eh, nalog. Tretjič, leto 2015 je Evropsko leto razvoja. Razvoj ne more biti predmet enega samega ministrstva, ampak je cilj za nas vse. Četrtič, upoštevati moramo tudi eh, cilje za trajnostni razvoj OZN. To je zelo pomembna razprava, v kateri moramo sodelovati. Kulturni sektori morajo spremljati razvoj eh, dogodkov in se prilagajati eh, na izvajanje teh ciljev. Petič, pripravljajo se ocene, študije na področju um, zunanjih odnosov in te včasih zajemajo tudi kulturo. Opredeliti moramo naša sporočila, ki jih želimo kot svet oblikovati. Izkoristiti moramo to priložnost, ki jo, ima, ki jo imamo. In ne na zadnje, še vaše delo. Upoštevati moramo tudi vaše delo, delo eh, gospe Šake in pripravljalno delo vašega odbora. Pokazali ste, kakšni koraki nas čakajo na tem področju, eh, na področju kulture. Delamo lahko s tako imenovano mehko močjo, eh, pri tem, ko sodelujemo s tretjimi državami. 23. marca ste imeli razpravo skupaj z odborom za zunanje zadeve, pogovarjali ste se o kulturni diplomaciji in pri tem uh, sprejeli določene sklepe še naprej treba sodelovati z Evropsko eh, službo za zonanje delovanje, ki je ključni akter na tem področju. Imeli ste tudi javne predstavitve na temo uničevanja in trgovine s kulturno dediščino. Ta tema je zelo blizu eh, nam v svetu in eh, maja smo se o tem prav tako pogovarjali. Gre za zelo nujno situacijo, hitro moramo ukrep, ukrepati in eh, To je ena od naših prednostnih nalog tekom našega predsedovanja. Zahvalila bi se rada odboru za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta za uh, vaš angažma pri uh, delovanju znotraj Evropske unije in zunaj Evropske unije. Sodelovali bomo z vami, uh, z Evropsko komisijo in uh, z drugimi uh, agencijami in eh, uradi in skupaj lahko ustvarimo ustrezno podlago za sodelovanje in kulturno diplomacijo za strateški pristop. Rada bi izkoristila to priložnost tudi zato, da vas eh, toplo povabim na konferenco, ki bo v Luksemburgu potekala 3. in 4. septembra na temo kulture in razvoja v smeri bolj strateškega pristopa eh, v zonanih odnosih. Evropske unije. Osredotočili se bomo na kulturo in uh, razvoj. Pri tem bomo razmišljali o tem, kako lahko kultura prispeva k izvajanju uh, ciljev trajnostnega razvoja, pa tudi k uh, razvoju uh, ustvarjalnih sektorjev, tudi pri odnosih z našimi uh, sosedami. Prizadevali si bomo za razvoj uh, Eh, novih projektov, novih pobud. Prizadevali si bomo za razvoj novih eh, kriterijev. Gospe in gospodje, poslanci in poslanke, naj povzamemo. Osredotočili se bomo na kulturo. Prizadevamo si za sklepe sveta, ki prispevajo k eh, večji doslednosti te politike in razvoja te politike. Radi bi izpostavili bolj strateški pristop k kulturi in k zunanjim odnosom eh, na splošno. Kultura ni zgolj orodje. Prepričani smo, da je krepitev zunanjih odnosov področje, kjer moramo delati tudi na področju eh, kulture. Kultura pa je vrednota sama po sebi. Dejanska vrednost kulture je uh, odražena v družbi, ki to kulturo ima. Mi bi radi dodali svoj kamenček v ta uh, velik mozaik. Kultura lahko veliko prinese Evropske unije, odraža namreč uh, naše družbe, naše narode in naš, uh, nas same kot evropejce. Preden nam besedo kolego, bi rada spregovorila še o prednostnih nalogah eh, predsedstva na področju audiovizualnih audio eh, storitev eh, in na področju digitalne dobe. To sicer ni v moji neposrednji pristojnosti, ampak vseeno mi je všeč, da je komisija predstavila strategijo za enotni digitalni trg. Digitalni trg je izjemno pomemben, gre za horizontalno področje, ki združuje več različnih eh, sektorjev. Digitalni sektor ni sektor sam po sebi, ampak združuje več različnih področji. Čim prej želimo vzpostaviti enotni digitalni trg. V vsak danu evropejcev je veliko ovir, ki državljanom preprečujejo dostop do spletnih storitev, do audiovizualnih vsebin. Odpraviti moramo te ovire, tako da bodo evropske vsebine krožile po celotni Evropski uniji, prečkale meje, tako da ne bo diskriminacije glede na eh, kraj bivanja, glede na nacionalnost. Imeli smo prvo direktivo o televiziji brez meja in eh, mi smo vedno podpirali eh, poskuse komisije, da vzpostavi enotni trg kjer obstaja prosto gibanje eh, blaga in storitev. Podpiramo odločitev eh, komisije o audiovizualnih eh, medijih. Komisija je v svojem dopisu o enotnem digitalnem trgu izpostavila več pomembnih elementov za audiovizualne vsebine. Prizadevati si moramo za ustrezno opredelitev uh, avtorskih pravic. In če bodo zakonodajni predlogi predstavljeni tekom našega predsedovanja, potem bomo poskušali narediti vse za to, da jih čim prej obravnavamo. Govorili bomo tudi o eh, geografskih blokadah. Komisija pa je za začetek leta 2016 dejala, da bo poskušala odpraviti takšne prakse geografskega blokiranja. Predsedstvo bo sledilo razvoju eh, dogodkov, natančno bo poskušalo analizirati ulogo spletnih platform, ki danes igrajo zelo pomembno ulogo na tem področju. Eh, in to velja tudi za audiovizualne vsebine. Pričakujemo torej naslednje korake strani komisije. Zanima nas tudi projekt Evropejana ki je za svet zelo pomemben. Toliko z moje strani. Gospa predsednica, gospod in gospodje, hvala za uh, vašo pozornost, hvala za povabilo. Eh, hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa tudi za to, da ste pozorno spremljali naše delo. Včeraj je bil zelo pomemben dan in glede kulturne dediščine mislim, da je veliko predlogov, o katerih lahko skupaj razmišljamo o tem, kako bi postopali bolj strateško. Prav tako cenim tudi vaše tekoče delo glede direktive, o katerem smo se tudi mi pogovarjali. Tu so mnoge perspektive, ki se odpirajo. Želimo si boljšega dostopa do kulture in želimo si boljših kulturnih vsebin. Zdaj pa besedo dajem gospodu Majšu ministru za visoko šolstvo in raziskave. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste me povabili na današnji sestanek, zato da bi danes govorili o programu in prednostnih nalogah predsedstva na področju izobraževanja otrok in eh, mladih. Za Luksemburg bo to 12 predsedovanje svetu Evropske unije in za vsako državo je velik izziv, da eh, šest mesecev vodi razprave v Evropski uniji. Luksemburško predsedstvo se bo sredotočalo na državljane, na rast, zaposlovanje in inovacije. Kar se tiče ukrepov na področju izobraževanja in usposabljanja, je luksemburško predsedstvo prepričano, da se moramo osredotočiti na kakovostno izobrazbo za vse mlade. Izobraževanje je v pristojnosti držav članic, to je res, ampak Evropska unija igra zelo pomembno ulogo eh, na področju podpore in eh, dopolnjevanja eh, nacionalnih ukrepov. Izmenjujemo dobre prakse. Zato smo maja 2009 razvili uh, strateški okvir e ET 2020. Gre za okvir, ki omogoča evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Napredek eh, pri izvajanju tega okvira se oceni vsakih, uh, vsaka tri leta. Na to pa se določijo prioritete za uh, naslednje obdobje do leta 2017 svet in komisija pripravita skupno poročilo. Ključni element našega eh, programa je torej potrditev tega poročila. To ne bo zgolj rutina. Luksemburško predsedstvo si bo prizadevalo tudi za odpravo predčasnega opustitva šolanja, do katerega pogosto prihaja v Evropi. Analizirati moramo to, področje, eh, obstajajo namreč velike razlike med državami članicami. Podatki kažejo tudi, da so stopnje prečasne upustitve šolanja precej visoke za določene skupine eh, šolerjev, naprimer za priseljence. Prejšnji teden smo pripravili simpozij in na podlagi tega simpozija bo Luksemburg predlagal več eh, sklepov ministrom za izobraževanje za ukrepe na evropski nacionalni ravni. Luksemburg bo organiziral tudi konferenco o eh, raznolikosti in večjezičnosti na področju izobraževanja in otrok. Prizadevali si bomo zato, da najdemo eh, najboljše eh, vzvode, najboljše politične ukrepe, najboljše prakse na področju zgodnega otroštva in na področju večjezičnosti in raznolikosti. Luksemburg bo skupaj z Evropsko agencijo za eh, prilagojeno in ključujoče izobraževanje pripravi tudi javno predstavitev eh, za mlade. Mladi bodo imeli priložnost, da sodelujejo pri pripravi priporočil za vključujoče izobraževanje eh, in o tem bo govora na svetu ministrov za izobraževanje novembra 2015. Na ta način želimo vključiti Uh, vse državljane v naše delo, še posebej mlade. To je zelo pomembno tudi za to, da izboljšamo zaposljivost mladih, da povečamo uh, državljansko aktivnost in da spodbujamo sprejemanje evropskih vrednot. Gre za to, da se osredotočimo na otroke in mlade uh, iz vseh socialnih ozadij, kulturnih in jezikovnih ozadij. Upoštevati moramo raznolikost evropskih eh, mladih. Na to so spomnili tudi ministri za izobraževanje 28 držav članic v pariški deklaraciji marca 2015. Na področju mladih eh, čaka luksemburško predsedstvo ključni trenutek za sodelovanje eh, na evropski ravni v obdobju 2010-2018 prihajamo k koncu drugega cikla tega sodelovanja, prihajamo do konca strukturiranega dialoga eh, z mladimi in to je pravi trenutek, da ocenimo trenutno stanje in da pripravimo nove priporočila za prihodnost. Prizadevali si bomo za razvoj sinergije na evropski ravni. Prizadevali si bomo za večjo vključenost mladih v demokratično življenje v Evropi predlagali bomo eh, resolucijo na to temo in sicer resolucijo o evropskem strukturiranem dialogu. Maja 2015 so se ministri za mlade eh, odločili, da izpostavijo eh, sodelovanje mladih na področju politike, to so dejali marca 2015 v Rigi. 21. in 24. septembra bomo v Luksemburgu organizirali konferenco eh, mladih, upam, da se nam bo pridružil tudi kdo od vas. In eh, mladi bodo lahko uh, izpostavili za njih pomembne teme, se pogovorili z ministri in uh, o teh priporočili bo govora uh, na seji sveta novembra 2015. Poleg tega bo predsedstvo sprejelo tudi skupno poročilo za leto 2015 sveta in komisije o mladih. Obenem si bomo prizadevali za uh, resolucijo o nadaljem delu na področju mladih in sicer v obdobju 2016-2018. Prizadevali si bomo za socialno-izobraževalne projekte, pa tudi za čezsektorsko sodelovanje, zato da bi mladi v večji meri sodelovali v demokratičnem življenju v Evropi. Preprečiti želimo marginalizacijo, eh, prečasno opustitev šolanja in radikalizacijo mladih. Obenem želimo ukrepiti ukrepe, ki lahko mladim pomagajo, da pridejo v eh, življenje odraslih, eh, tako da naprimer končajo svoj eh, študij in se na to zaposlijo. Prizadevali si bomo tudi za boljše pogoje za mlade na področju zdravja in dobrega počutja. Izpostavili bomo nekatere priložnosti in možnosti digitalne dobe. S predsednikom Junkerjem se bomo pogovarjali tudi o uh, mladih in o ukrepih, ki jih lahko sprejmejo na področju izobraževanja in na področju drugih uh, Eh, sektorjev v tem velikem evropskem prostoru. Definiti, definirati moramo tiste projekte, ki jih lahko eh, financiramo z Junkerjevim skladom na področju izobraževanja in mladih. To je prav tako v skladu eh, z našimi prednostnimi nalogami. Gre namreč predvsem za to, da vlagamo v razvoj Eh, za državljane, v usposabljanje in izobraževanje eh, za mlade in to na evropski ravni. Najlepša hvala za povabilo, hvala za vašo pozornost, hvala za interes, ki ga kažete eh, za program in prinosne naloge Luksemburškega predsedstva. Z veseljem bom prisluhnil vašim komentarjem, predlogom in vprašanjem. Kar ministro, mislim, da je če. Najlepša hvala, spoštovani minister. Mislim, da imamo veliko dobrih izhodišč za sodelovanje s svetom. Imamo dogovor glede mladih, tudi nekatere konference ste najavili, na katerih bomo sodelovali, pa tudi to, da želite tudi pri investicijskem Junkerjevem načrtu dati večji poudarek mladim in izobraževanju, se mi zdi pomembno. Ravno kar smo potrdili poročilo glede mladih in podjetništva, ravno danes se je to zgodilo, prav tako pa je kolegica Libačka pripravila tudi poročilo, tudi v povezavi z bolonskim procesom. Leto smo imeli dvoletno konferenco, da bi razumeli, kakšna je prihodnost izobraževanja v Evropi. Zdaj pa besedo dajem. Tistim, ki so prosili za besedo, trenutno imam na sezamu tri, gospa Trupel. Najlepša hvala, gospa ministrica in gospod minister, za te zanimive predstavitve ključnih točk vašega dela v naslednje pol leta. Mislim, da ste izpostavili pomembne točke. Imam pa vseeno eno vprašanje. Pred kratkim smo v odboru govorili o proračunu in s tem bomo tudi nadaljevali. Predvsem na področju programov za kulturo in programov Evropa za državljane, je svet predlagal, da se proračunska sredstva v naslednjem pol leta oziroma v naslednjem proračunskem obdobju krajša. Če želimo napredovati na tem področju, potem eh, ni dobro, da jemljemo iz enega področja in finančna sredstva prenašamo v drugo, v drugo področje. Naprimer, da jih vzamemo iz kulture in dajemo v Junkerjev načrt. To nima smisla. Če želimo izboljšati izobrazbo in usposobljenost mladih, moramo dati na voljo dodatna sredstva, ne pa krajšati sredstva. Prav zato vas prosim, da res upoštevate ta, to opozorilo, da na koncu ne bi zmanjkalo sredstev na področju izobraževanja in kulture. To velja tudi za področje raziskav in inovacij. Namreč eh, iz obzori 2020 smo vzeli kar nekaj sredstev, zato da smo lahko ustavili Junkerjev program. Mislim, da potrebujemo neko dodano vrednost v nasprotnem primeru, ne bomo dosegli napredka na tem področju. Prav zato vas prosim, da kot eh, predsedstvo sveta dejansko upoštevate ta vprašanja. Kar pa se tiče digitalnega enotnega trga, tukaj moramo biti zelo pozorni na naslednje mislim, da bi moralo biti tudi eh, predsedstvo tukaj zelo aktivno. Že pri svežnju o telekomu smo ugotovili, da obstajajo posebne potrebe za gospodarski sektor kulture, torej za razne ustvarjalne industrije in tako naprej. Ampak to žal ni dovolj vključeno v to razpravo. Ko govorimo o digitalizaciji, ponovadi govorimo o infrastrukturah, o tehničnih rešitvah in tako naprej o kulturnih raznolikostih, medijski svobodi in tako naprej, o neutralnosti interneta in podobnih temah pa ne govorimo dovolj. Za kulturni sektor je digitalizacija zelo pomembno vprašanje in prav zato bi bilo dobro, če nam poveste kaj več o tem, kako si predstavljate, da bi kulturo in izobraževanje vključili v to razpravo digitalne agende in eh, digitalnega notranjega trga. Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Hvala, gospa ministrica in gospod minister, za ta pojasnila. Lahko se priključim temu, kar je prvo, kar povedala kolegica in eh, strinjam se z večino stvari. Vsekakor pa bi rada še izpostavila dve dodatni točki. Po relativno dolgih pogajanjih za svetom in tudi za komisijo, smo dosegli relativno dober program Erasmus. Ta sedaj poteka že približno dve leti in vse, skoraj vse nacionalne agencije nam sporočajo, da prihaja do velikih težav pri izvajanju tega programa. Še posebej na programu mladih, ki so zelo pomembni za parlament. Namreč eh, mi smo želeli okrepiti ne le formalno izobraževanje, ampak tudi program za mlade. Prav zato smo ustrajali, da obstaja poglavje za mlade in za neformalno izobraževanje. To smo želeli okrepiti in uspodbujati. Sedaj pa slišimo, da je prav to področje neformalnega izobraževanja in manjših projektov, ki jih vzpostavljajo v državah članicah, da so tukaj največje težave pri izvajanju programa. Torej, v primerjavi s tem, kar smo želeli doseči kot projekt, smo prišli do prav nasprotnega. Namreč majhni projekti niso več uspodbujani, pri programu Leonardo, Leonardo da Vinci prihaja do velikih problemov. Namreč že odnegdaj smo imeli težave, da ni dovolj institucionalnih okvirjev, s katerimi bi omogočili neformalno izobraževanje in eh, usposabljanje mladih zaposlenih v drugih državah. In vidimo, da sedaj tukaj stvari ne potekajo tako dobro, kot smo si to zamislili, žal pa obstaja zaradi tega grožnja, da bi te naše uspodbude, te naše prošnje, da bi bil postopek prijave boljši in preprostejši, da bi bila izjava boljša vse to še ne poteka tako, kot bi morala. Torej, hvaležna bi bila predsedstvu Luksemburga, če bi se osredotočili na ta vprašanja in jih poskušali razrešiti. V umestni oceni, ki jo bomo prav tako izvedli, bi se lahko kot eh, predsedstvo sveta osredotočili na to vprašanje in razmislili, kje obstajajo področja, kjer se lahko parlament in svet združita in ustrajata na izboljšavah tega tako pomembnega programa. Zelo zanimivo se mi je zdelo to, kar ste povedali o več jezikovnosti, namreč v mnogih državah Evropske unije vidimo to novo razpravo, ki v bistvu nasprotuje v spodbujanju več jezičnosti, predvsem tudi v šolah ta razprava je potekala v Franciji, kar zadeva nemščino, ista razprava pa poteka tudi v drugih državah članicah. Namreč eh, šole se osredotočajo na angliščino, vse druge jezike pa ne vzpodbujajo tako. Prav zato mislim, da je ta aspekt, ki ste ga izpostavili, zelo pomemben. In to je dobra prioriteta, ki ste jo izbrali. Pa še komentar glede digitalne agende. Tukaj se strinjam s tem, kar je povedala Sabine Ferhajn in lahko to res podprem. Pa tudi kar se tiče avtorskih pravic, tukaj ste posebej povdarili, da vas zanima, kakšne predloge bo pripravila komisija. Tudi nas to vsekakor zelo zanima. ampak posebej moramo biti pozorni na to, da najdemo dobro ravnotežje med do dostopnosti kulturnih dobrin. Namreč vedno znova prihaja do razprav o tem, kako okrepiti, kako podpreti ustvarjalce in kako zagotoviti, da bodo ustvarjalci dobro plačani, da bodo lahko živeli od svojega dela. Po drugi strani pa moramo seveda zagotoviti tudi to, da kulturne dobrine, ki so ustvarjene, postanejo dostopne vsem, tudi predvsem izobraževalnim sistemom. Torej, potrebujemo dobro dostopnost do kulture v našem izobraževalnem sistemu in zagotoviti moramo, da ne vzpodbujamo samo ustvarjanja kulture, ampak tudi dostopnosti do kulture in to po dostopnih cenah. Mislim, da je to pomembno področje, kjer moramo res ugotoviti, kakšno je, kakšno je to ravnovesje med uporabniki in ustvarjavci na področju kulture, seveda. Prav v okviru tega me zanima, na kakšen način boste kot predsedstvo sveta poskušali razrešiti te, ta vprašanja. Kar pa se tiče geografskega blokiranja, tudi to je zelo pomembno, predvsem za tako majhno državo, kot je Luksemburg ki je obdana z drugimi državami. Pripričana sem, da je, ta, da je to vprašanje za vas posebej zanimivo in eh, gotovo ni težko najti rešitev glede eh, onemogočitve tega geografskega blokiranja. Ko pa govorimo o nekakšnih eh, linearnih ponudbah in ponudbah videov, ki so na voljo preko spleta različnih nacionalnih organizacij, televizijskih kanalov. Tukaj moramo biti pazljivi, da te pravice za odkup niso tako drage, da jih ni mogoče kupiti. Govorim predvsem o večnacionalnih licencah, ki lahko včasih postanejo tako zahtevne in obsežne, da bi obstajala samo še nekakšna vseevropska licenca. Mislim, da to ne bi bilo smiselno, saj bi na ta način zelo olajšali delo večnacionalnim, multinacionalnim podjetjem, predvsem ameriškim ponudnikom in uh, otežili bi delo manjšim ponudnikom, ki delujejo v naših državah članicah. Prav zato bo verjetno potrebna obsežna razprava glede tega, kaj bi bilo smiselno uvesti pri odpravi geoblokiranja in kaj ni smiselno, kateri ukrepi bi bili lahko škodljivi. To bo verjetno bolj zahtevna razprava, kot pa prenašanje kupljenih eh, izdelkov. Hvala. Ja, hvala, Petra Helga Trupel. Najlepša hvala in hvala ministrom za predstavitve. Sama bi vsekakor podprla to, kar je povedala uh, Sabine Frhajn, pa tudi to, kar je kolegica pravkar omenila na koncu. Kar se tiče geografskega blokiranja, tukaj moramo biti zelo previdni. Namreč ne smemo nekako prisiliti te vse evropske licence. To bi namreč nasprotovalo delovanju majhnih ponudnikov. Zato me zelo zanima, kaj bo komisija tukaj predlagala. Sedaj pa kar se tiče kulture in evropskih zunanih odnosov. Do sedaj smo razpravljali o tem, kako pomembno in nujno je, da nimamo diplomacije na področju kulture od zgoraj na vzdolj, temveč da se dejansko pogovorimo z nevladnimi organizacijami in različnimi ponudniki v državah članicah. Torej, govorimo o kulturnih intervencijah. Namreč v primeru, da, so, da, se težave, da se težave zaostrijo v določenih državah, je dobro, če imamo tukaj nekakšen sklad za ponudnike, ki se potem lahko posvetujejo o tem in uh, nasprotujejo tem težavam. Sedaj pa, kar se tiče programa Erasmus, pred kratkim smo obiskali izvršno agencijo za kulturo in izobraževanje in tam smo razpravljali o možnosti, da bi pri programih kulture in izobraževanja opazili trend, eh, da se izbira večje projekte. Agencija je obljubila, da bodo sedaj zelo pazljivi in bodo dejansko dajali prednost manjšim projektom, tako na področju izobraževanja kot tudi kulture. Zanima me, ali se s tem strinjate in ali boste tudi vi pozorni na izvajanje takšnih manjših projektov.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 smo trenutno v zelo zahtevnih časih, ki jih preživlja Evropska unija. To vemo vsi. Dobro pa je, da v tem okviru razmislimo tudi o kulturi. Skladi, ki so na voljo za in sredstva, ki so na voljo za kulturo in izobraževanje, so vse manjša in manjša. Prav zato bo vaša naloga zelo zahtevna in pri tem vam želim veliko uspeha. v svojih predstavitvah ste omenili, da boste v naslednjih šestih mesecih vsekakor poskušali pomagati področjema kulture in izobraževanja. Ampak to bo seveda težko v teh težkih časih. V Grčiji smo imeli kar nekaj negativnih izkušenj in kot ste slišali, je obstajala tudi možnost, da bi Grčija izstopila iz eh, evrskega območja. O tem razmišlja veliko ljudi, veliko naših državljanov. Prav zato je tudi kultura trenutno v časih krize. V Grčiji smo stoletja in stoletja poudarjali, kako pomembna je vloga kulture. Ne želim vam vzeti preveč časa, ampak vseeno bi rad omenil specifično temo, ki mi je zelo pomembna. Namreč tudi človekove pravice so del kulture. Govorili ste o tem, da želite doseči pravilno ravnotežje med promoviranjem kulture in tukaj pogosto vidimo, da imajo ljudje dobre namere. Pravice ustvarjalcev v kulturi pa pogosto ne spoštujemo. Prav zato upam, da boste še naprej poskušali napredovati na tem področju. Hvala. Bene, io darei a questo punto la parola. Dobro. Besedo zdaj dajem gostom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 splošnega proračuna imate prav, manj denarja je namenjenega ustvarjalni Evropi, to velja za, uh, kulturno, za kulturo in uh, za horizontalne ukrepe. Kultura je vedno tista, ki jo najprej doletijo rezi. Govorila sem prej o vlogi kulture in uh, da je pomembna, če želimo preprečiti takšne proračunske reze, potem si moramo še naprej prizadevati za a, eh, priznavanje horizontalne uloge in vrednosti kulture. Druge izbire pač nimamo. Upoštevati moramo še dva elementa v zvezi s stališčem sveta. Vsi vemo, da so javne finance v Evropi še vedno v uh, zelo zahtevni situaciji, še vedno vlada finančna kriza, svet uh, mora biti realen in realističen. Kar se tiče proračuna za 2016 za ustvarjalno Evropo, uh, eh, sredstvo je tukaj več kot pa v letošnjem letu, to je dober signal. Nacionalni parlamenti morajo prav tako izraziti svoje mnenje o proračunu, mi bomo sledili razvoju dogodkov tekom našega predsedovanja. Za nas je zelo pomemben prav ta program, program ustvarjalne Evrope. Prinaša nam reč eh, veliko priložnosti za kulturo kot gospodarski sektor. Obenem pa lahko s tem eh, spodbujamo tudi eh, k spoštovanju raznolikosti eh, kulture. Upam, da eh, bo končen rezultat dober za nas vse in za kulturo. Glede digitalnih vprašanj pa takole. To področje je še vedno na naši agendi. Imamo eh, strokovno skupino držav članic, ki sledi digitalizaciji kulturnih vsebin. Ta skupina bo nadaljevala s svojim delom, mi pa jo bomo še naprej podpirali. Evropejana je, kot sem dejala, še vedno zelo pomembna eh, za nas, tako z vidika kakovosti vsebine, kot tudi z vidika eh, upravljanja in trajnosti. Gospa poslanka Kamrevert, to, kar ste dejali, ni nujno v moji pristojnosti ampak Klot eh, Majš in ja sama se strinjava, da je treba govoriti o geografskih blokadah, o geoblokiranju. In eh, poskušati moramo najti neko jasno pot naprej, pot do rešitve. Pri tem bomo sodelovali z našim predsednikom vlade in še gospod gramatikakis, seveda se zavedamo tega, kar se trenutno dogaja. Naš cilj je, da napredujemo korak za korakom, lepo in počasi, ampak vseeno eh, zelo jasno v smeri spoštovanja vseh, eh, tako na področju kulture, kot tudi na področju izobraževanja. Hvala. Najlepša hvala. In še gospod Majš, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Morda bom kar po nemško odgovoril kolegicam iz Nemčije. Gospa Ferhajen. Ja, strinjam se z vami in razumem vas, ko izražate ta strah oziroma to težavo, da se denar jemlje iz enega sklada in ga potem daje v drugega. Iz enega področja se ga prenaša v drugega, na tak način pa nič ne rešimo. Tukaj se strinjam in predsedstvo sveta bo zelo pozorno na takšne spremembe. Seveda pa poznamo finančno-politični delovni prostor in okolje, v katerem se nahajamo mislim, da se takšne stvari pač eh, včasih dogajajo, ampak pomembno je, da predvsem na področju izobraževanja vlagamo dobre, dobra sredstva v dobre projekte. Ni dovolj, da prenašamo samo sredstva, pomembno je, da tukaj sprejmemo tudi dobre politične odločitve in eh, dobre pobude. Če nam bo uspelo, da bo Junkerjev načrt zapisal jasne cilje na področju kulture in izobraževanja mladih, potem bomo v bistvu lahko dosegli te cilje, ki bodo usklajeni z cilji Junkerjevega načrta. Če bomo imeli več dinamičnih naložb in bomo modernizirali področje tudi na področju mladih, ter tukaj ustvarili nove možnosti, nove priložnosti za mlade, potem lahko storimo velik napredek. Namreč to je razprava, ki jo sedaj vodimo z državami članicami in istočasno tudi z komisijo. Ne glede na to, bo, kakšna bo končna količina sredstev, ki bodo namenjeni kulturi, mislim, da bomo na tak način lahko dosegli pravilni učinek. Namreč prav to je namen Junkerjevega načrta, da spodbudi dodatne investicije tudi iz zasebnega sektorja. Gospa Kamarevat je omenila težavo glede izvajanja programa Erasmus. Vsi, ki ste udeleženi v razprave glede tega, vam predlagam, da razmislite o tem, eh, kako poteka ta program. Namreč inštitucije, ki izvajajo ta program, potrebujejo veliko dobre volje in eh, veliko truda, da izvajajo ta program. Včasih je bolje, če živiš v manjši državi, tako kot mi. Namreč v tem primeru smo bliže dejanskim izvajalcem programa Erasmus, težave vidimo od blizu in takoj slišimo, povratne informacije, ali nekaj uspeva, ali kaj ne uspeva, kdaj so upravne ovire previsoke za majhne izvajalce, za katere je včasih res težko se prijaviti za takšne projekte in eh, izvesti celoten proces prijave. Namen programa je, da omogočamo sodelovanje tudi malim izvajalcem, In če je to sedaj oteženo, potem je to vsekakor eh, velika težava. Strinjam se z vami tudi, da mora imeti neformalno izmraževanje velik pomen tudi v okviru programa Erasmus. Mislim, da moramo opraviti ponovno analizo tega, kje so težave, zakaj do njih prihaja in kako jih lahko opravimo. Morda bi lahko to storili v umestni oceni in takoj predlagali spremembe ter izboljšave. Omenili ste vprašanje nemščine oziroma drugih jezikov v posameznih državah. Mislim, da ni naloga predsedstva sveta, da tukaj poda predloge in eh, priporočila. Namreč to je v pristojnosti držav članic po načelu subsidijarnosti. Tako lahko vsaka država članica pripravi lastne, lastna priporočila glede na svojo zgodovino, kulturo, glede na večjezičnost, ki že obstaja v določenih državah. Naše predsedstvo bo vsekakor poskusilo izpostaviti pomembnost večjezičnosti. V veliki Evropi, kjer ni pomembna le nacionalna identiteta, ampak tudi evropska identiteta. Tukaj moramo razumeti, da živimo v globaliziranem svetu, kjer je pomembno pomembna izmenjava tako na gospodarskem kot tudi kulturnem področju. Živimo v svetu, kjer je pomembno, da govorimo čim več jezikov in eh, seveda se bomo v Evropi bolje razumeli, če se bomo lahko sporazumevali med seboj. Ljudje, ki govorijo več jezikov, lažje razumejo svoje sosede. Namreč, ko nekdo razume tuji jezik, ima večje razumevanje njihove kulture in tudi bolje razume določena vprašanja, ki prevladujejo v tej državi. Večjezičnost bo gotovo tema, ki bo pre prevladovala v Evropi v prihodnosti. Strokovnjaki so ugotovili, da se s pomočjo, bolj, s pomočjo eh, znanja različnih jezikov lahko nekako treniramo naše možgane, tako da so bolj aktivni in v tem primeru prvi simptomi demence nastopijo pet let kasneje, to so ugotovili strokovnjaki. Prav zato je dobro, da že našim otrokom takoj na začetku damo na pot večjezičnost. Naša luksemburška izkušnja je, da seveda, če živiš v tako majhni državi, uh, kjer imamo samo pol milijona prebivalcev, od tega jih verjetno samo polovica govori naš jezik, luksemburščino, potem moramo znati različne jezike, tako da lahko komuniciramo z preostankom sveta. Euh, Gospod Gramatikakis je govoril o pomenu naložb in s tem se strinjam. Zdi se mi, da ste bili malce pesimistični, ko ste izpostavili svoje stališče. No, seveda pač vsak pozna stanje v lasni državi, ampak vsi skupaj živimo v Evropi in sam nisem tako pesimističen. Mislim, da so ljudje in politiki v Evropi razumeli, da če se želimo pripraviti na prihodnost, če želimo razviti to celino, če želimo biti gospodarsko uh, uspešni, moramo na to pripraviti mlade. Vlagati moramo v mlade, v priložnosti za njih, uh, vse te kompetence je treba prenesti na mlade in jim dovoliti, da prevzamejo uh, odgovornost, prevzamejo krmilo čez uh, 10, 20, 30 let. Kompetence so tako osebne kompetence, kompetence posameznikov, to so kompetence, ki jih zahteva trg, če eh, mladi niso izobraženi na tistih področjih, ki eh, so deficitarna, ki jih zahteva trg, potem bodo imeli težave. Eh, obenem pa jih moramo usposobiti kot odgovorne državljane, kot državljane, ki bodo sposobni sprejemati prave demokratične odločitve, ki bodo lahko sodelovali v demokratičnih razpravah in ki bodo nase prevzeli vso to odgovornost to so kompetence, ki jih moramo eh, prenesti na mlade. Sam se pogosto pogovarjam s starši, šolari, eh, s predstavniki izobraževalnih ustanov in mislim, da so vsi razumeli to sporočilo tako v moji državi, kot verjetno tudi v drugih državah. Smo pa, in glede tega se strinjam, v kritični fazi eh, evropskega razvoja, tudi v kritični fazi razvoja proračuna za Evropsko unijo. Ljudje v Evropi pričakujejo dobro izobrazbo in paziti moramo, da ne bo prišlo do proračunskih rezov na tem področju. Um, Najlepša hvala. Hvala lepa za te prispevke. Vidim Helgo Trupel. Ne vem, če želi še kdo drug kaj dodati, potem ko smo slišali te odgovore. Helga Trupel in kolega Zdrojevski. Ja, prej sem morala zapustiti dvorano za dve minuti, zato nisem slišala začetka vaših odgovorov, ampak eh, še enkrat bi rada vprašala, kar se tiče tega sklada za kulturne intervencije. Ali se vam zdi to smiselno ali si lahko to predstavljate? Pa še enkrat vprašanje manjših projektov. To zadeva kulturo in izobraževanje. In zanima me, ali ste tukaj res pazljivi in ali boste sledili, eh, kaj se tukaj dogaja. Hvala. Kolega Zdrojevski. Najlepša hvala, kolega Zdrojevski. Hvala. Imam eh, samo eno vprašanje, ki je verjetno vprašanje za vsa predsedstva zadnjih let, namreč eh, statistike. v Evropski uniji nimamo dovolj znanja in dovolj informacij o tem, kako se porabi proračunska sredstva na področju kulture v državah članicah. Zanima me predvsem tudi sredstva, ki gredo v nacionalne sklade za film v državah članicah. Vsako leto imamo nekaj primerljivih informacij, ampak te številke se razlikujejo med seboj. Če si ogledamo uh, proračunske izdatke za kulturo v Franciji in Nemčiji, potem vidimo, da so tukaj klasifikacije predvsej različne. Zato težko je opredeliti, kolikšen del gospodarstva predstavlja kulturni sektor in kak učinek ima na gospodarstvo. Zanima me, ali bo pod luksemburškim predsedstvom kakšna možnost, da izboljšamo inštrumente, ki jih imamo, zato da bomo lahko videli, kako se porabljajo proračunska sredstva na področju kulture. Prego, kolega Evan. Kolega Evans, prego. Kolega Evans, izvolite. Very, <clears throat> Najlepša hvala. Ja, z veseljem sem slišala, da tukaj poudarjate večjezičnost in pomembnost jezikov. Sama predstavljam Wales, to je dvojezična regija in eh, za nas je zelo pomembno, da se Walesčina ohranja poleg angliščine. Ampak eh, kultura se ponavadi obravnava v vladi v Walesu. Prav zato me zanima, ali bo vaše predsedstvo sodelovalo ne le z nacionalnimi vladami, ampak tudi z vladami na subnacionalni ravni, ki pa so zadolžene za izvajanje kulturnih in jezikovnih politik. Če so notri kolegi? No. Še kdo? Ne. Tudi sama bi zastavila dve vprašanje. Najprej bi rada povedala, da smo zelo zainteresirani za vprašanje medkulturnega dialoga in izobraževalnega izziva. Torej želimo si tega, da bi ponovno pregledali tudi izobraževalni model v Evropi, kar zadeva medkulturnost in eh, premustitev razlik. Zato septembra organiziramo izmenjavo mnen, tako imenovani hearing, kamor bomo povabili tudi UNESCO, namreč dejansko praznujemo deseto obletnico eh, te medkulturnosti. In zato želimo združiti ti dve tematiki, kulturo in večjezičnost. Želimo si več sodelovanja. In res je, da so države članice tiste, ki se morajo tukaj odločiti, ampak kot je dejala Petra Kamerevrt, drži tudi to, da pri nacionalnih reformah ne uresničujejo ravno evropskih priporočil, ki predvidevajo en materni jezik in dva tuja jezika v času šolanja. Tvegamo, da bomo imeli samo en tuj jezik, kar pomeni monolingvizem. In ravno zato menim, da bi bilo zelo pametno podkrepiti to tematiko. Ne želimo forsirati oziroma pritiskati na nacionalne sisteme, bi pa radi povedali to, kar je bilo dogovorjeno s tem v zvezi. In dovolim si tudi predlagati, čeprav sem prepričana, da bo tako, da bi pri poročilu o mladih glede na to, da pri Erasmusu, plus, kjer smo imeli čudovito sodelovanje med parlamentom in komisijo, svet na srečo ni preveč zarezal, 65 odstotkov sredstev več smo dobili in prav tako smo ohranili tudi program mladih in veseli nas, da je tu veliko pozornosti. Skratka, treba bi bilo preveriti, kako so bile zadeve konkretizirane. Na eno bi rada spomnila. Zelo smo zainteresirani za kulturno kulturno diplomacijo, kulturno sodelovanje. Kot del zunanje politike kultura je zelo pomembna, zlasti v teh težkih trenutkih, tudi v naši soseščini. Naš občutek pa je, da tu imamo program Ustvarjalna kreativna Evropa za mlade in tu menimo, da še nismo izkoristili vseh možnosti sodelovanja s tretjimi državami. Vsaj na nekaterih področjih to drži. Popraševanje potem pa je vse večje. Zato, ko govorimo o dvostranskem sodelovanju, bi morali preveriti tudi, da bomo vključili tudi to razsežnost, kar najdemo v okviru Erasmus Mundusa in ustvarjalne Evrope. Prosim še za vaš zadnji odgovor, gospod Majš, potem pa še gospa Nagel. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica, za te komentarje. Z veseljem bomo vključili v naše razprave in eh, o njih govorili v naslednjih mesecih glede programa Erasmus. Plus se mi zdi nujno, da analiziramo trenutno stanje na terenu. Tako sem odgovoril že gospe Kamerevert. Strinjam se, da moramo predlagati nekakšno umestno oceno, zato da bi analizirali tako oblikovanje kot tudi izvajanje programa Erasmus. Plus ugotoviti moramo, če obstaja razlika med eh, tistimi prvotnimi cilji in eh, izvajanjem v Evropi. Trenutno sklepov še ne moremo oblikovati, se mi pa zdi pomembno, da analiziramo trenutno stanje. Glede sodelovanja s tretjimi državami, tudi na področju mladih, se mi zdi, da je to zelo pomemben element našega sodelovanja. Spodbujati moramo k strpnosti, k odprtosti eh, svetu, k odprtosti do drugih eh, kultur. Evropska integracija eh, je takšen projekt in dobro je, da govorimo o tem eh, tako v Evropski uniji, kot tudi onkraj naših meja. Svet je postal uh, zelo majhen, tako da moramo iti onkraj naših meja, zato da bi mladim dali priložnosti, da pridobijo izkušnje, osebne izkušnje, da spoznajo ljudi uh, in to ne zgolj v Evropi, ampak tudi v drugih državah po svetu. Tudi to poročilo bomo eh, vzeli v zakup. Gospa Evans. Zanimalo vas je, kako bomo sodelovali z različnimi uh, eh, akteri na ravni držav članic. Vemo, da so pristojnosti deljene, včasih gre za nacionalno pristojnost, včasih gre za regionalne pristojnosti v nekaterih državah. Uh, regije se razlikujejo. Uh, Eh, zato ker se tudi potrebe in eh, zahteve razlikujejo. Seveda bomo upoštevali tudi to specifiko eh, različnih držav članic. Sodelovali bomo z različnimi regijami, tudi v Luksemburgu samem imamo veliko stikov z Nemčijo, še posebej s tistimi zvezdnimi državami, ki so blizu naši državi. Izobraževanje je v pristojnosti eh, zvezdnih držav, ne pa toliko v nacionalni pristojnosti. To ima svoje prednosti, včasih se o tem pogovarjamo, eh, tudi v Nemčiji, eh, sprašujemo se, če je to vedno prednost ali ne, ampak tako pač je in spoštovati moramo to realno stanje. Gospa Kosta, gospa predsednica, ponovno ste izpostavili pomen večjezičnosti. Strinjam se, kot predsedstvo pa ne bomo zauzemali stališče v zvezi z različnimi ukrepi, ki so v veljavi v različnih državah članicah. Mislim, da ni uloga predsedstva eh, takšna, da bi ocenevali takšne ukrepe. Je pa vseeno treba izpostaviti pomen eh, večjezičnosti večjezičnost lahko namreč otrokom, eh, mladim, da veliko. Tekom našega predsedovanja bomo ustrajali pri tem. En jezik več je vedno nekaj dobrega. Razen, če lahko zaradi tega pride do upada uh, uspeha v šoli. In to beležimo tudi v naši uh, državi. Uh, nekateri mladi pri nas govorijo ne zgolj uh, tri jezike, ki so uradni v naši državi, ampak govorijo tudi druge drž, uh, jezike, naprimer še. Uh, kako portugalščino ali pa italijanščino, ampak včasih se lahko zgodi, da uh, otrok zaide v težave, ker uh, ima preprosto eh, preveč jezikov, ki ga obkrožajo, bodi si doma, bodi si v šoli, ne smemo eh, preveč pritiskati na njih. Hvala. Gospa Nagel. Hvala, gospa predsednica. Dotaknila se bom eh, vprašanja gospe Kamrevert v zvezi z avtorskimi pravicami. Predsedstvo se zaveda, da nas eh, čaka reforma avtorskih pravic. Izziv, pred katerim smo, je ta, da zagotovimo dostop do vsebin, obenem pa spoštujemo pravice avtorjev do uh, ustreznega dohodka. Kot sem že dejala, sedaj čakamo na predloge komisije v zvezi s tem. Vprašanje gospe Trüpel v zvezi s kulturo in zonanjimi odnosi. Luksemburško predsedstvo se zaveda, da smo šele v začetni fazi tega projekta. Naš cilj je, da pridemo do točke, ko bomo lahko govorili tudi o posebni skladi. Gre tudi za vprašanje doslednosti politike. Eh, delati moramo sredstvi, ki so na voljo. Zato je treba ustrajati pri transverzalnosti, pri eh, horizontalnem pristopu. To delo je treba nadaljevati tekom našega predsedovanja, pa tudi eh, pozneje. Sodelovati moramo tudi z Evropskim parlamentom, seveda. Gospod Zdrojevski. Hvala za vaše vprašanje. Statistika je bila v preteklosti eh, v sami srčiki razprave in to še vedno velja. Dobri stiki z Eurostatom so bistvenega pomena, tako da imamo eh, kakovostno statistiko. Kot veste, je Luksemburg igral zelo pomembno uh, vlogo pri razvoju mreže SNET. Še naprej si bomo prizadevali za ustrezno izvajanje tega projekta in uh, vodili razpravo. Ta podarek je bil zelo pomemben. Vem tudi, da v okviru posameznih raziskav Eurostata glede potrošnje mnogokrat manjka kulturna razsežnost. Zato smo zelo veseli, da ste dali ta povdarek. To srečanje z vami na tej točki zaključujem. Zahvaljujem se ministroma za njuno pripravljenost in za jasne izjave, pa tudi za pripravljenost za sodelovanje z odborom za kulturo. Na naši strani boste vedno naleteli na zelo voljnega sogovornika za sodelovanje. Eh, kar nekaj konference že bilo najavljenih, računamo na vaše sodelovanje in na koncu zaključujem z pozivom glede proračuna. Razumemo seveda reze v proračunu, vendar pa ne gre za to, da bi dodajali ogromna finančna sredstva, želimo si vsaj to, da ne bi rezali naših sredstev. Potem, ko smo se morali zelo boriti pri kulturi in Erasmusu, prosim, da ne dajemo signala, da bomo pozabili zdaj na vse to. Gre za prioritete znotraj politik, zlasti pri mm, ustvarjalni Evropi, pri Evropi državljanov so bili predlagani rezi. Vi ste pristojni za raziskave, to ni neposredna naša pristojnost, vendar pa del obzori, tisti droben del, ki govori o tem, tudi tam mislim, da je predviden res. To je nesorazmerno, kajti gre za zelo droben del. Zato moj apel na koncu, To je za nas zelo pomembno in tudi, ko boste odšli, se bomo še pogovarjali o tem. Računamo torej na vaše razumevanje in na vaš angažma. Hvala lepa in najboljše želje za vaše predsedovanje. Dragi kolegi, ne zbežite, ker moramo nadaljevati. Nadaljujemo z poročilom gospoda Zdravljevskega. In tako, nadaljujemo z Tako, torej nadaljujemo z poročilom o mnenju glede proračuna. Kolege bi prosila, da ostanejo v dvorani, kajti zdi se mi, da bo ta zadnja točka zelo pomembna. Naj spomnim, da moramo pogledati osnutek mnenja glede proračuna kolega Zdrojevskega. Potem pa se moramo odločiti glede predlogov sprememb. Kolega Zdrojevski, želite kaj povedati, čeprav nas je ostalo malo, malo, ampak dobri. Bardzo kručutko, ale. Najlepša hvala. Ja, čisto na kratko, gospa predsednica. Torej, rad bi podal nekaj informacij, ki bodo vključene v resolucijo o mnenju ko govorimo o letu 2016, se zdi, da so zadeve kar dobre, namreč eh, imamo znižanje obveznosti za najpomembnejše programe, predvsem eh, Erasmus, znižanje za 30 odstotkov, ustvarjalna Evropa, povišanje. In eh, upam, da bomo imeli primerno ustrezno povišanje tudi pri plačilih za evropo državljanov. Seveda je prišlo do nekaj eh, izplačil, ki še niso bila plačana, ampak eh, kar se tiče dejanskih povišenj, ta so nižja. Pri enem izmed programov imamo celo dvodstotno znižanje. Gre za določene programe v okviru ustvarjalne Evrope. Kar nas skrbi za leto 2016 je to, da nimamo nobene rezerve za pilotne projekte. Po mojem mnenju potrebujemo večjo rezervo za takšne projekte, večjo fleksibilnost in tudi več možnosti, da lahko dodamo nove pilotne projekte, ki bodo potrebni, kar se znamo že obstoječih. Tukaj je pet ključnih točk ki smo jih sprejeli glede 4. junija. Res je, sedaj imamo program Erasmus Plus tukaj, ampak kot so kolegi že omenili predtem, bomo verjetno se morali še kar boriti za to, da bo program postal bolj transparenten, bolj fleksibilen, bolj preprost na področju izvajanja. Kar se tiče multimedijskih zadev, eh, nič pet, nič pet to se financira iz Euroneta plus, ampak tukaj bi opozoril na to, da gre za znižanje sredstev pri Euronetu plus glede poznih izplačil, to je izjema. In za konec predlagamo še nekaj, namreč ne želimo znižati finančnih sredstev za program Evropa državljanov. Uh, eh, 1.8.0.4.1 želimo zaščititi. Namreč eh, v letu 2016 imamo kar nekaj sredstev v ta namen, ampak kot rečeno, nasplošno gledano smo zadovoljni z temi povišanji. Grazie, eh, kolega Zrojevski. Hvala lepa, kolega Zdrojevski, za to ponazoritev, za ta opis. Želi kdo besedo? Kolega Morgano. Nakratko, naj povem, da se strinjam z pravkar povedanim, mislim, da moramo ustrajati pri nekaterih vprašanjih. Kajti, če bi tvegali, da ponavljamo to, kar se že dogaja, se mi zdi, da bi to ne bilo dovolj. Mislim, da mi kot odbor lahko prepoznamo nekatere prednostne naloge, zato da se odzovemo na euroskeptike, na vprašanja, fundamentalizmov, večjih je kot samo ena vrsta, ki jih najdemo v Evropi in menimo, da je tudi pri proračunu priložnost, da to, o čemer se strinjamo, prevedemo v konkretna dejanja. Bentino. E- Še kdo? Ne? Helga? Yes, thank you. I... Najlepša hvala. Ja, rada bi se samo prepričala glede nečesa, namreč ne smemo dopustiti znižanja postavka za na, naše programe. Ko smo govorili o Evropi za državljane, tukaj smo že povedali, da tega, teh sredstev ne smemo zmanjšati, ko pa zahtevamo, da se bolj vzpostavimo stik z našimi državljani in da imamo, damo priložnost, da se oni bolj aktivirajo. Prav zato mislim, da moramo tukaj ustrajati in ne smemo sprejeti nobenih znižanj sredstev glede tega programa druge novice so dobre, ampak eh, mislim, da moramo tukaj res ustrajati, da ne bomo sprejeli zniženja sredstev na tem področju, namreč to nasprotuje za vsemi cilji, ki jih želimo doseči. Seveda, v luči tega, kar se je zgodilo s predlogom sveta oziroma komisije, mislim, da se lahko samo strinjamo in povedati, da se ne moremo vračati nazaj, lahko gremo samo naprej. In seveda, skrajna meja je to, da ne moremo dobiti manj, kot je bilo predvideno. Seveda, skrbi nas, vidimo, da predlagajo tiste transverzalne dele, ki predvidevajo nov finančni instrument, ki naj bi ga dobili leta 2016. Tu predlog sveta že vsebuje krčenje sredstev, zato moramo biti zelo pozorni, da se to ne zgodi, pa tudi pri drugih točkah, kot so recimo eh, Evropa državljanov. Zato menim, da to poročilo to poudarja in tudi poročevalec sodeluje z odborom za proračun. Kar zadeva glasovanje v odboru, bo to potekalo 15. septembra uložitev predlogov sprememb je možna do 25. augusta do 12. S tem zaključujem naš današnji sestanek. Ponovno se vidimo ob 15. z komisarjema. Prosim kolege, tudi koordinatorje in skupine, prosim, da se udeležijo, ker smo se tako zelo borili, da bi dobili uh, komisarja, gre za strateške razgovore, tako da lepo prosim za prisotnost večjega števila kolegov. Vidimo se torej ob 15. Hvala lepa za vašo pozornost.